minutne govore po 163. členu poslovnika. Sedaj pa sledi obrazložitev glasovanja po dnevnem redu. Salutiamo la komisarja. Sedaj se poslavljamo od eh, komisarke in se ji zahvaljujemo, da je tako dolgo bila z nami. Torej, o Evropskem varuhu za človekove pravice so trije eh, prosili za besedo, ampak tu je samo gospod Polčak, ki dobi besedo. Gospod Polčak. Děkuji za udělení slova. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Želim povedati, da sem podprl to poročilo, kajti eh, sklepi so pravilni. Želim pa um, komentirati predvsem glas, kar zadeva mladoletne in LGBT. Jaz tega nisem podprl ne zato, ker ne menim, da si te skupine ne zaslužijo e, podpore in zaščite, ampak želim, torej menim, da če rečeš, da si LGBT, LGBT, Eh, in da te potem ne vrnejo v državo, potem ne menim, da lahko dokažemo, da je nekdo ali nekdo samo trdi, da je LGBT, nimamo mehanizmov za verifikacijo tega. Zato sem se čutil malo nemočnega in sem glasoval proti temu. Sedaj pa. Um, trajnostna mobilnost v mestih, obrazložitev glasov spet ko spet Polčak. No, sam sem tu. Um, nisem um, podprl tega poročila. No, no poslušamo vas. Ano, ja, ja govorim také. Uh, I, I will spoke... Ja, jaz sem govoril, ja, in bom nadaljeval. dobro. Torej, nisem mogel podpriti tega poročila iz več razlogov. En razlog je eh, podpora alternativnih vrst prevoza v mestnem prometu. Ta predlog presega to, kar je pametna evropska določba, ki ne bi bila v nasprotju z načelom subsidijarnosti. Mislim, da bi bilo veliko bolj eh, primirno, če bi to prepustili nacionalni ravni. Ne zato, ker sem proti eh, kolesarjem v mestih, mislim, da je to zelo primirno sredstvo prevoza, ampak ni pomembno, da se EU ali parlamentarna resolucija ukvarja s tem in ureja to države članice naj bi eh, se s tem ukvarjale. Hvala, gospod Polčak. Eh, dobili eh, smo veliko prošen za obrazložitev glasov, ampak to se lahko predloži tudi v pisni obliki. Torej, zapis